Good morning. Dobro jutro. Please take your seats. Prosim, posedite se. Should get started because Začeti moramo, kajti včeraj popovdne smo predelali 15 točk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 Gre za dosje o vizumski oprostitvi za države Zahodnega Balkana, kar je zelo občutljivo vprašanje. Imeli smo že razpravo o tej temi na plenarnem zasedanju eh, prejšnji mesec v Štrasburu in eh, tako naš odbor, kot tudi komisija in predsedstvo pripisujejo tej temi velik pomen. Eh, gre za to, da bi odpravili vizumsko zahtevo do januarja 2010. Eh, poročevalka gospa Tanja Fajon je zadnje tedne zelo intenzivno delala, predložila je osnutek svojega poročila in tudi organizirala obisk Sarajeva in eh, nam bo tudi poročala o najbolj kontroverznih vprašanjih v zvezi s tem dosjejem. V vlogi poročevalke za odbor Libe bo gospa Fajon sodelovala eh, v današnji razpravi in bo prva dobila besedo, potem pa bomo slišali še strani komisije in švedskega predsedstva gospa Fajon. Najlepša hvala, gospod predsednik, kot ste povedali, gre za zelo občutljivo temo, zato bom eh, govorila slovensko o tej prvi predsednici. Hvala za besedo, drage kolegice, kolegi, predstavniki komisije, sveta in vsi ostali. Osnutek poročila sem pripravila, um, kot ste slišali, po temeljiti preučitvi razmer v državah Zahodnega Balkana in njihovi pripravljenosti na odpravo vizumov ter tudi posvetovanju s poročevalkami v senci vse seveda v luči prizadevanj da bi evropski parlament um, pravočasno izpeljal postopke za vizumsko liberalizacijo. lahko rečem uh, da je predlog ki ga imate pred sabo upam da na mizi že do neke mere kompromis ki smo ga uskladili uh, in ima načelno podporo tudi vseh treh poročevalk v senci zato bi se jim tudi zahvalila za to do sedaj opravljeno skupno delo podobno razpravo o vizumski liberalizaciji so včeraj opravili tudi v odboru za zunanje zadeve in lahko rečem da so njihovi pogledi zelo sorodni našim. zakaj je odprava vizumov eh, za vse državljane zahodnega balkana tako zelo pomembna? danes si je težko predstavljati da nedaleč od stran sama prihajam iz slovenije živijo generacije ljudi tudi mlade ki so skoraj odrezane od naše združene močne evropske unije ki ne morejo potovati um, generacije ki po vojnah ki so razdelile njihove družine in prijatelje o evropejcih danes vedo skoraj toliko kot o američanih s televizije in pa interneta kako naj te generacije razumejo danes evropsko prihodnost prihodnost njihovih držav v evropski uniji če nimajo zagotovljene temeljne pravice vsakega državljana evropske unije to je pravice do um, svobode gibanja. države zahodnega balkana naj spomnim imajo v skladu s solunsko agendo zelo jasno evropsko perspektivo evropska komisija je že pred poletjem objavila predlog da se za makedonijo črno goro in srbijo uvede brezvizumski režim. to odločitev komisije ki bo omogočila odpravo vizumov za omenjene tri države z januarjem prihodnje leto pozdravljam. kljub temu bi pa rada opozorila da je le ena od omenjene trojice držav julija ko je komisija podala svoj predlog pogoje v celoti izpolnjevala stoodstotno torej le ena zakaj komisija takrat v svoj predlog ni vključila tudi bosne in hercegovine in albanije? danes je slika seveda drugačna po makedoniji pogoje za odpravo vizumov po poročilih ki sta jih evropski komisiji prejšnji teden poslali še srbija in črna gora um, vse zaveze izpolnjujeta tudi slednji in upam da bo tako ocenila tudi evropska komisija vemo pa tudi da sta drugi dve državi bosna in hercegovina in albanija po maju ko je komisija objavila svojo najnovejšo oceno dosegli pomemben napredek. to da ju komisija ni uvrstila v ta prvi krog vizumske liberalizacije ima predvsem za bosno eh, resne politične posledice ker so v resnici iz procesa izključeni le bošnjaki jutri potujem v sarajevo kot ste slišali um, in o obisku bom tu v tem odboru poročala tudi prihodnji teden upam da držijo ta najnovejša zagotovila najvišjih predstavnikov bosne da je tudi ta država tik pred izpolnitvijo preostalih kriterijev med drugim tudi močno je pospešila samo izdajanje potnih biometričnih listov zato me zanima tudi um, kako hitro lahko komisija zdaj poda novo oceno um, kako ocenjuje ta pomemben napredek v bosni. danes smo sredi zakonodajnega procesa in komisija ima še vedno možnost da ta svoj julijski predlog spremeni. moj poziv je zelo preprost pustimo bosni in hercegovini in albaniji pot odprto da dohitita ostale tri države makedonijo črno goro in srbijo če bosta pod pogojem seveda izpolnili vse kriterije, ki jih je postavila Evropska komisija. Ne gre za to, da bi popuščali pri izpolnjevanju kriterijev, državi morata izpolniti enake pogoje, kot so to morale storiti preostale, vendar pa s tem, da jo že zdaj pogojno dodamo na šengensko belo listo, pozneje ne bomo izgubili dodatnega časa za dopolnjevanje uredbe. Državljanom prepričana sem obeh držav bomo s tem poslali zelo jasen signal čakamo vas mobilizirajte svoje vlade da se bodo resno in odgovorno lotile še zadnjega svojega dela in prevzele in končale to nalogo. ne moremo se pretvarjati da ni bilo storjenega pomembnega napredka ne moremo pa tudi ignorirati občutljivih razmer ki jih danes vsi razumemo v bosni in hercegovini. zato tudi vztrajam v tem predlogu da je nujno izpolnjevanje kriterijev ki jih je postavila komisija ampak nujno je da ne ostajamo politično togi ker imajo lahko tudi um, da ne bi zaostrovali po nepotrebnem etničnih napetosti v regiji. vsi vemo da imajo lahko včasih tudi najbolj tehnične odločitve zelo pomembne politične posledice in zahodni balkan je politično zelo kompleksna regija ki potrebuje našo pomoč in mi želimo stabilnost verjamem da bodo taki ki bodo ta moj predlog kritizirali češ da bi lahko pomenil demobilizacijo politikov da bi to razumeli zdaj kot da so vse že storili in bi reforme vnovič zastale ampak sama sem prepričana da bi s tem predlogom če bi ga evropski parlament podprl in mislim da imamo načelno podporo Um, lokalnim politikom v bosni in hercegovini poslali zelo močno sporočilo da je zdaj odgovornost v njihovih rokah in da morajo delati še bolj zavzeto če želijo svojim državljanom odpreti vrata v evropsko unijo. jaz verjamem da so sposobni prevzeti to odgovornost in tudi čas je zdaj pokazal da so v zadnjih mesecih zadnjih tednih zelo pospešili reforme. In še glede Kosova. Tu želim povdariti, da gre seveda za drugačno zgodbo od Bosne in Hercegovine in Albanije. V predlogu poročila želim predvsem pozvati k politični pobudi. Nesoglasje med članicami glede priznanja Kosova, 22 držav je priznalo Kosovo, pet ne, je danes pravzaprav vzrok, da Kosovo še vedno ni del vizumske, še vedno ni v procesu vizumske liberalizacije, kar je v nasprotju z agendo iz Soluna kljub razumevanju politične zapletenosti problema prebivalcev kosova ne smemo pustiti v nekakšni črni luknji bi rekla ki so jo povzročila nesoglasja. zato pozivam posebej svet da najde pot po kateri bi lahko vključili oziroma ki bi omogočila evropski komisiji da vključi oziroma začne kakršnakoli pogajanja dialog s kosovom za vizume ne da bi prejudicirali njegov status in seveda da bi spoštovali stališča članic. govorimo ne nazadnje o ljudeh ki so v naši bližini in upam da se vsi strinjamo s tem da jim čim prej odpremo vrata. Hvala, gospa Fajon. Zdaj pa bomo slišali še strani švedskega predsedstva. Gospa Virstonson. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobro jutro, spoštovani poslanci in poslanke. Kot je že bilo omenjeno, gre za zelo pomemben predlog in odločitve, ki jih bomo sprejeli, bodo vplivali na veliko število ljudi. 1. januarja 2008 je stopil v veljavo sporozum o vizumski olajšavi z Zahodnim Balkanom in nekaj mesecev kasneje je komisija začela dialog o sistemu sistemu vizumskih, od, eh, torej odprav vizumov in vzpostavila časovnice za te države. Nekdanja Jugoslavijska republika Makedonija, Črnagora in Srbija izpolnjujejo kriterije ali naj bi v kratkem izpolnile kriterije. Zato je zelo pomembno, da Evropska unija ustraja pri svoji obljubi in da sprejme odpravo vizumov za tuje države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 to odločitev sprejeli 30. Eh, novembra oziroma 1. decembra na svetu za notranje zadeve in eh, odprava vizumov naj bi s tem vstopila v veljavo 1. januarja 2010. Istočasno pa je zelo pomembno, da tudi še naprej spodbujamo Albanijo in Bosno in Hercegovino naj izpolnita kriterija za to, da bo tudi za njo čim prej začela veljati odprava vizumov. Gre za proces, ki nikakor še ni končan. Eh, kar zadeva predlog komisije in časovnice, eh, če bodo tukaj eh, pomembne, torej potrebne korenite spremembe, se bo zelo težko držati časovnic in bo odprava vizumov zelo težko stopila v veljavo 1. januarja 2010 in to ne bi koristilo nikomor. Eh, za konec naj povem, da se mi zdi pomembno, da tukaj ostanemo verodostojni. Pomembno je, da uvedemo odpravo vizumov za tiste tri države, ki že izpolnjujejo kriterije. Hvala. Hvala. Zdaj pa še gospa Gogu z Evropske komisije. Eh, bonjour, uh dober dan. Predstavila sem že glavne linije našega predloga, predloga komisije včeraj. Govorila bi tudi o predstavitvi na politični ravni pred nekaj dnevi v Strasburu. Skušala bom biti kratka in povedati nekaj zadev v zvezi z predstavitvijo gospe poročevalke in eh, predsedstva. Najprej naj se zahvalim parlamentu za podporo z vseh strani, z strani vseh političnih skupin in tudi za pozitiven sprejem tega postopka liberalizacije, vizumske liberalizacije. Hvala tudi za podporo metodologiji, kako smo se lotili tega vprašanja. Torej, so pa seveda tu, tu neke podrobnosti, ki jih moramo upoštevati in zato bo današnja odločitev pomembna, kaj ti treba je pojasniti zadeve z tehničnega stališča. In komisija bo seveda vse to upoštevala. Najprej glede postopka vrednotenja. Tu moram priti, iti nekoliko nazaj, zato da bodo stvari jasne. Zdelo se je namreč morda, da imamo eno državo, ki izpolnjuje vse, vsa merila in druge države, ki so neko, na, v nekoliko podobni situaciji. Pa ni tako. Komisija misli, da ni posem tako. Predvsem vrednotenje postopka liberalizacije se je začelo torej januarja 2008 v znanih okoliščinah z političnimi zavezami, ki so bile zelo trdne, strani seveda takratnega slovenskega predsedstva in strani komisije na, ravni, na politični ravni. Ta postopek je potem potekal v dveh etapah. Najprej so vse države uh, bile pozvane, da dajo svoje podatke na papirju, o reformah, potrebnih reformah, zato da bi izpolnile pogoje. To je bila prva etapa in to smo pravčili. Druga, konec leta 2008 smo se odločili, je bilo odločeno, da bo prišlo do vrednotarja ocene položaja na, licu, na samem kraju. In poslani so bili torej eksperti iz držav članice, da vidijo, kako potekajo reforme v samih državah In to je bila zelo pomembna točka v celotnem procesu. Torej, ne gre samo za potrditev reform na papirju, ampak za dejansko učinkovito izvajanje reform. To je bila torej druga etapa procesa vrednotenja in to je bilo zaključeno s poročilom komisije maja letos in s predlogom, ko je komisija predlagala liberalizacijo za znane države, torej v juliju. Kar se tiče Srbije in Črne gore, smo predlagali liberalizacijo na podlagi zelo natančnih podatkov. Namreč ti dve državi naj bi bili sposobni izpolniti vse pogoje. Povedali pa smo tudi, kaj je treba še preveriti in včeraj sem že povedala, povedala da smo sprejeli torej podatke Srbije in eh, Črne gore in v oktobru smo želeli preveriti dejansko izvajanje in pa kaj je treba še izpolniti stališča kriterijev. Mislim, da so te stvari zelo jasno zapisane. To je, to je kontekst evaluacije. Torej, ko je komisija naredi, eh, oblikovala ta predlog, je bila prepričana, praktično prepričana, da bo v nekaj tednih prišlo do izpolnitev vseh pogojev. Kar se tiče drugih dveh držav, ki nista bili predlagani za liberalizacijo, tu govorim seveda o Albaniji in Bosni in Hercegovini, pa smo ugotovili, da, zelo, da sta zelo napredovali v tem letu in pol, v tem letu in pol, torej sta resnično s številnimi sinergijami zelo napredovali na najpomembnejših področjih, sprejeli so ustrezne reforme in jih začeli izvajati, vendar pa smo ugotovili, da so še vedno nekatere zelo pomembne točke, ki jih je treba urediti. Tu ne gre samo za vprašanje potnih listov. bile so tu tudi nekatere točke, ki jih je, druge točke, ki jih, je, ki jih je treba uresničiti. Potni listi so bili samo najbolj vidna zadeva, o kateri je tekla beseda. Seveda gre tu za izdajanje biometričnih potnih listov, to je v skladu s tem, kar smo že naredili sami v svojih državah, namreč govorim seveda o, potni, o biometričnih potnih listih. formalna poročila pričakujemo v začetku oktobra za Albanijo in Črnogoro. Potem pa bomo sprožili torej postopke v zvezi z konkretnimi misijami na terenu do konca leta, da vidimo, kako se dejansko izvajajo reforme, ki so jih bili sprejeli. Podpredsednik Baro je že povedal v Strasburu, da ima komisija namen odblizu spremljati torej to drugo etapo procesa in priti do nekega položaja, ko bo lahko ocenila, ali so vsa merila izpolnjena in sicer v začetku leta 2010. Še en komentar z moje strani in že včeraj sem govorila o tem, o predlogu parlamenta. glede vizumskega režima, odprave vizumskega režima za, za Bosno in Hercegovino in Albanijo. Včeraj sem omenila torej, da v komisiji dvomimo nekoliko stališča, pravnega stališča in praktičnega, sem pa seveda pripravljena bolj natančno te stvari povedati, če želi vaš odbor, če to vaš odbor želi in v vašem poročilu seveda so te stvari omenjene. Če menite, da je treba to bolj natančno pojasniti, sem lahko tu zelo eksplicitna, kaj v komisiji mislimo o tem. Kar se tiče Kosova, je komisija seveda jasno povedala svoj, izrazila svoj namen, da proučimo situacijo in da vidimo, kako bi lahko, lahko postopali z tailor-made uh, pristopom, ki bi upošteval posebnosti situacije, v kateri je ta država stališča liberalizacije vizumskih režimov, vizumskega režima, to je, da bi govoril o nekem regionalnem pristopu, uh, kot v primeru drugih držav Zahodnega Balkana. Naj tu omenim še, torej tudi prvo etapo liberalizacije, ki se začenja z, iz, eh, z izvajanjem olajševalnih torej postopkov. Tu potrebujemo ustrezne garancije, to je za nas predpogoj, da sploh sprožimo nek dialog o liberalizaciji. In v tem trenutku še vedno čakamo na neko trdno zavezo kosovskih eh, organov oblasti. Toliko bi povedala, za sedaj sem pa seveda vam na voljo za vsa dodatna pojasnila. Hvala. Kar nekaj poslancev in poslank je že prosilo za besedo, ampak naj vas opomnim, da smo pri točki 17 in da jih imamo pred sabo še 17, vse do 34. točke. E, zato vas res prosim, da e, to upoštevate in eh, upam, da boste lahko čim bolj jedrnati. Eh, in eh, vas prosim, da se vsakdo od nas omeji na dve minuti. Najprej gospod Pusutil, izvolite. Uh, well, I, I understand there's a shadow rapporteur, Mrs. Korac. Oziroma morda tukaj tudi poročevalko senci, gospa Kraca Bild, morda želite najprej vi spregovoriti. Ja, najlepša hvala, gospod podpredsednik. Naj povem, da mi je bilo veliko veselje sodelovanje z gospo Fajonovo in z gospo Latford. In eh, hvaležna sem tudi, da so bili nekateri komentarji Evropske ljudske stranke vključeni v poročilo. Še posebej je zelo zanimivo in tudi pomembno, da se strinjamo, da je potrebno narediti vse, da bi pospešili postopek vizumske liberalizacije za vse države Zahodnega Balkana. Uh, Prositi moramo komisijo, da naj eh, čim hitreje uresniči odločitev eh, sveta, hkrati pa ne smemo sprijemati kompromisov pri merilih. Naj povem, da sem osebno in tudi moja stranka je zelo zavezana temu vprašanju. Tukaj govorimo o eh, mladi generaciji ljudi, ki se čutijo ujete in eh, nihče ne sme eh, imeti dvoma o tem, eh, kako zavezana je temu vprašanju Evropska ljudska stranka. Ampak moramo imeti realističen pristop in eh, tak je tudi pristop komisije in to moramo nadgraditi, ne smemo pa eh, ogoljufati ljudi v Bosni. In ta pristop zvezdico pomeni, da. Eh, lahko greš z črne na belo listo, ampak še vedno eh, to ne pomeni, da so vrata odprta. Eh, zakaj, Tanja? D pogojenost je bila, je bila vedno zelo pomemben instrument in eh, pohvaliti moramo bosanske oblasti za velik napredek, ki so ga dosegle eh, na eh, poti reform. Zakaj bi torej umaknili ta pomemben pritisk in pri tem tvegali, da bomo postopek upočasnili? Potrebujemo, želimo odpravo vizumov, kar se da hitro, ampak realistično hitro. Eh, torej, eh, poročilo komisije spomladi in odprtje meja poleti. Zakaj potrebujemo to zvezdico? Ustrajamo pri svojih uh, vrednotah, pri svojih kriterijih in to zato, ker nam ni vseeno za ljudi v teh državah in upam, Tanja in Sara, da nam, da nam bo uspelo doseči kompromis in pripravljeni smo na nadaljni dialog. Hvala, gospod predsednik. Ms. Hvala, gospa Ledford. Uh, Nekoliko me je zmedel ta zadnji prispevek. Sem poročevalka za mnenje v odboru AFED in kolikor vidim, se je gospa Kracabel zdaj oddaljila od te strukture, glede eh, katere smo se prav vsi strinjali in to mi je nekako novo. Ampak tudi včeraj odboru AFET, eh, kjer je velika večina podprla zelo podobno strukturo, bile so samo različne verzije, kako to besediti. In uh, strinjali so se tudi predstavniki Evropske ljudske stranke, gospod Poslot in gospa Pak, da bi torej vseh pet držav vključili v trenutno uredbo, kar je drugačno od tega, da bi imeli zdaj eno uredbo in potem še eno uredbo kasneje. In upamo, da bo uh, učinek enak. Nihče ne želi razvrednotiti uh, kriterijev in uh, to smo zelo jasno povedali, na nekakšen način nočemo spodkopavati komisije in uh, zato je struktura poročila gospe Fajon, ki uh, ga podpiram, uh, taka, da se dejansko uresniče, da je dejansko uresničevanje odprave vizumov za Bosno in Albanijo odvisno od ocene komisije. Domnevam, da bo ta ocena izvedena pred koncem leta v vsakem primeru in to bo potem uh, omogočilo uh, hiter napredek ali pa tudi ne. Ampak. Uh, eh, Zanimivo je ta dokument Evropske pobude za stabilnost, ki je sicer zanimiv, ampak posem nerelevanten, eh, kajti ni njihova ocena tista, ki šteje, ampak šteje ocena komisije. Eh, torej, nikakor tukaj ne poskušamo spodkopati komisije. Mislim, da je prišlo do nekega nesporazuma glede tega, kakšen je namen teh zvezdic v predlogih sprememb, ampak o tem lahko govorimo kasneje, ker imam zdaj samo dve minute. Eh, nisem razumele strani komisije in sveta, kakšen je njihov dejanski cilj, kar zadeva Bosno in Albanijo. Očitno prihaja do eh, pravnih in eh, praktičnih težav, ampak ne razumem, kakšne so te težave. Eh, predlog komisije je že tako ali tako predvideo dva koraka. Makedonija eh, je že izpolnila vse pogoje in pričakujemo, da boste Srbija in Črnagora tudi izpolnili vse pogoje do novembra. Eh, kaj je potem uh, narobe, oziroma kakšen je ogovor proti da, eh, procesu v treh korakih. Ravno tako me je presenečil, uh, eh, presenečil prispevek predsedstva, kajti zdi se, da pristop parlamenta pomeni, da Evropska unija ne bo mogla uh, uh, zagotoviti odprave vizumov za tri države eh, januarja, kot je bilo predvideno. Zakaj? To je nekakšno izsiljevanje. Mi eh, naj bi bili odgovorni za to, da bomo stvari upočasnili za tri države. Tega ne sprejemam in tega ne razumem. In tudi ne sprejemam te neke implicitne grožne. Eh, mislim, da sem povedala dovolj ampak eh, načeloma se vsi strinjamo s komisijo in da eh, tista največja vrlina tega, kar tukaj počnemo, je, da usmerimo pozornost na organe v Bosni in Albaniji in eh, povemo, da je vse v njihovih rotnah in zato bodo tudi državljani trkali na vrata njihovih vlad in jim bodo od njih zahtevali, da, da delajo, da napredujejo. In mislim, da je to situacija, ki koristi obema stranema in eh, ne razumem uh, ugovorov sveta in uh, komisije. Gospa M, prosim. You, Postopkovna zadeva. Hvala, gospod predsednik. Koristno bi bilo, če bi nam komisija pojasnila in morda pojasnila gospod Latford, kakšne so uh, pravne in praktične posledice zvezdice. Hvala. Komisija želite pojasniti, ampak prosim čim krajše. Zelo kratka bom. Vsekakor zaupamo parlamentu in kar se tiče vrednotenja strani komisije, lahko potrdim zelo resno. Vse to počnemo z podporo visokih strokovnjakov, dobrih strokovnjakov. Torej, kar se tiče pravnih aspektov, bom zelo kratka. Skladno s poročilom parlamenta. Parlament predlaga, da se zdaj odločimo v korist petih držav torej, in da potem izvajanje za dve državi razlikujemo po uh, poročilu komisije kot veste, komisija je pripravljena narediti takšno poročilo. Ne gre tu za vprašanje, ali ga sploh bo ali ne. Vendar pa bo poročilo komisije moralo biti obravnavano in ga hkrati bo moralo biti sprejeto tudi strani držav članic. In zato, da zaključimo to evalvacijo, da uh, rezultate prikažemo, objavima, objavimo, za nas to ne more nadomestiti odločitve sveta oziroma neke so odločitve sveta in parlamenta. Zakaj? Če rečete, da bomo tega in tega, recimo 10. januarja 2010, bomo ukinili vize za Albance, lahko pride do hudih političnih, resnih političnih posledic za konzularne, eh, konzul, eh, za, eh, torej, konzularna predstavništva. S tem pa komisija nima nikakršne zveze. Torej, to se je zgodilo leta 2001, ko smo sledili, ko smo uporabili postopek za zvezdicami, namreč govorim to o Romuniji. Komisija je predstavila poročilo, ki je bilo predvsem manj podrobno kot to, kar počnemo zdaj. Po predstavitvi poročila strani komisije je potekala razprava, so potekale številne razprave na svetu in potem je prišlo do politične odločitve svete, sveta, da pridemo do nove uh, uredbe, ki je govorila o umaknitvi zvezdic. Ne bi si želeli priti še do neke druge politične odločitve. Govorim namreč tu o posledicah, političnih posledicah, kajti komisija ne more določiti datuma dejanske ukinitve viz in zaprtja konzularnih predstavništev. Ernst, please, two minutes. Gospod Ernst, prosim, dve minuti. Okay, uh, ganz verstehe ich die Einwände der Kommission popolnoma ugovora komisije ne razumem. Kaj ti v beseditve v predlogu gospe Fajon dejansko jasno rišajo perspektive. To ni tehnično vprašanje, to je predvsem politično vprašanje in sicer naslednje. Uh, v tej regiji, kjer imajo te pet, ker ima teh pet držav določeno zgodovino, je izredno pomembno spodbujati skupne točke in zato je pomembno, da uh, pomagamo oziroma podamo izjave tudi v povezavi za Bosno in Hercegovino in seveda tudi za Kosovo. In tukaj moramo postiti toliko manevrskega prostora, da bodo lahko države nadoknadile tisto, kar jim še pomaga pri uh, izpolnjevanju kriterijev. Zelo podpiram ta predlog. In uh, odkrito povedano, komisijnega stališča ne razumem, razen če sem gospoda robe razumela. Še eno misel bi rada podala. Zelo pomembno je upoštevati tudi Kosovo, ponuditi Kosovo perspektivo. Moramo pokazati jasno voljo, uh, ko gre za odpravo problemov. To je pomembno za razvoj te države. Uh, In za vse tiste, ki imajo probleme, je tukaj tudi jasna formulacija, da se ti ukrepi, da ti ukrepi ne vplivajo na status, na pravni status Kosova. Torej gre za ne samo tehnično vprašanje, ampak gre za vprašanje, ki je politično pomembno za to regijo. Potrebujemo širšo rešitev, ki bo predvidevala različne stopnje izvajanja. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Brons, dve minuti. No Če ne bo več vizumske obveznosti za te države, na kakšen način bomo potem preverjali njihov vstop in izstop iz EU? Noben šengenski seznam ne more jamčiti tega nadzora, kajti v glavnem eh, se ukvarjamo z vprašanjem priseljevanja iz tretjih držav. Ljudje, ki vstopijo brez vize, ne morejo zakonito sicer delati v Evropski uniji, ampak ne bomo jim mogli prečiti, da bi delali na črnem trgu in to za minimalno plačo, verjetno tudi brez eh, kakršnekoli zaščite in eh, verjetno bodo izpostavljeni izkoriščanju, o kakršnem smo se pogovarjali tudi včeraj. Hvala lepa. Gospod Buzutil. No Hvala lepa. Nedvomno daje ta odbor izredno politično težo temu procesu vizumske liberalizacije za vse upletene države. Vendar Sedaj, ko sem slišal končno razlago predstavnice komisije, mislim, da ni možnosti, da bi bil ta predlog poročevalke izvedljiv. In mislim, da je to jasno razvidno iz razlage, ki jo je podala komisija. In tukaj se moramo v tem uh, oziru zanesti na komisijo to ne zmanjšuje politične pomembnosti, ki jo ima ta dosje. Popolnoma se strinjam tudi za gospo Kraco Bild v tem smislu. Poročevalka pravi, Dobro, lepo in prav. Te države bomo uvrstili na pozitivni seznam, to pomeni, ne bodo več potrebovali vizumov, ampak dejansko bojo pa še vedno potrebovali vizum. In eh, to se mi zdi nekako, to se mi zdijo dvojna merila. To ni pravilno sporočilo, ki bi ga naj poslali. To je način zavajanja. Ljudem bi rekli, eh, boste na seznamu, ki sicer ne zahteva vizuma, ampak še vedno boste pa morali imeti vizum. Kakšna rešitev je? to. Takšna rešitev bi uh, na koncu začela delovati proti nam samim. In v luči jasne razlage, ki smo jo dobili strani komisije, mislim, da bi morali ponovno oceniti naše stališče. Morda bi poročevalka lahko prisluhnila temu, kar govorim. Morda bi lahko ponovno ovrednotili naše stališče in, na, in morda bi lahko našli alternativno pot še vedno lahko uberemo kakšen alternativni pristop, ampak takšen pristop, kakor je povedala tudi komisija, ni izvedljiv. Now, Bons. Gospod Bonc. De Partij voor de Vrijheid is tegen afschaffing van de visumplicht. Naša politična skupina je proti odprave vizumskih zahtev za Zahodni Balkan. Razložil bom tudi zakaj. Države kot so Makedonija, Srbija, Črna Gora, uh, Eh, so vse države, kjer je zelo prisoten kriminal in ehm, visoka stopnja korupcije. Ali se nismo ničesar naučili iz vstopa Romunije in Bolgarije? Ta liberalizacija je, je prvi korak tega, da se bodo te države končno pridružile Evropski uniji. Uh, ko gre za države, kot je Bosna in Albanija, sem proti temu, da bi te države sploh kdaj vstopile. Razložil bom tudi, zakaj voditelj bosanskih muslimanov želi želi uh, eh, šerijatsko pravo v ustavi. In takšne države naj bi stopile v EU, tukaj sem popolnoma proti. Poleg tega je Bosna tudi varno pribežališče za islamske teroriste. Torej, zakaj uh, bi govorili sploh o, vizumskem, uh, o liberalizaciji vizumskega režima za takšne države? Ne bodimo neumni. No. Gospod Gans? Ah, Gospa Gans? Más szót arról, hogy eh, ami kimaradt eddig a vitából az az, hogy ennek a térségnek a volt jugoszlávia térségének a stabilitása Hvala lepa. Natančno sem prisluhnila tej razpravi in naj povem, da je za stabilizacijo te regije izredno pomembna evropska perspektiva. Pomembno je, da v tej regiji ohranimo eh, stabilnost. In če to želimo doseči, moramo najprej poskrbeti za to, da uh, se bodo te države usmerile v pristop Evropske unije in zato je liberalizacija vizumskega režima izredno pomemben korak. Gre za politično odločitev. Ne smemo tega sedaj obravnavati samo kot nekakšen tehnični postopek. Seveda moramo preveriti, ali države izpolnjujejo kriterije in pogoje. In potem je manjkal še en argument. V tej regiji seveda obstajajo določene napetosti. če se Bosna in Hercegovina uh, znajde na seznamu držav, ki ne potrebujejo vizumov, bo to problematično, kajti veliko je ljudi, ki bodo imeli bodi si srpski ali hrvaški uh, potni list, zato ne bodo potrebovali vizumov. Del prebivalstva bi torej lahko prosto potoval, del pa ne. In tukaj imamo politično odgovornost, ki je ne smemo izgubiti izpred oči. Uh, Prav tako je potrebno izpostaviti naslednje. Vsi pogoji morajo biti kar se da hitro izpolnjeni, tako da bo ta liberalizacija uspešna. Hvala lepa, gospa Kelam. Nisem razumela odgovora komisije, kaj ti zvezdice, torej pri amantmajih parlamenta so gospe, eh, so, eh, torej gospe Fajon, ne določajo jasnih datumov, izražajo pogojnost. Zato Torej, eh, ne vem, kako bi naj to pripeljalo do zamude. Dejansko zvezdice pospešujejo ta eh, postopek. Še nekaj. Rada bi vedela, zakaj komisija tako zelo nasprotuje predlogu, da bi vključili vseh pet balkanskih držav. Makedonija je že sedaj edina država, edina država ki izpolnjuje vse pogoje in zato ne razumem, zakaj bi naj razlikovali Srbijo in Črnogoro ter Bosno in Albanijo. Ti argumenti niso bili jasno predstavljeni. In drugo vprašanje, kakšni so natančni, natančne posledice tega predloga brez uh, predlogov sprememb gospe Fajon, kakšne so torej posledice za Kosovo. Tudi to ni jasno, kako bo to vplivalo na Kosovo. To bi želela vedeti. Hvala. Gospod Sobo, Sogor? Ne. Torej, mislim, da je sedaj čas za odziv poročevalke. Uh, ne, še Dias Demera. Solo para, eh, to... Hvala lepa. Rad bi izrazil pridržek. Predstavljamo si, da bi španska delegacija predlog spremembe o Kosovu v kakršni obliki je sedaj eh, ne bi podprla poročava ka fajon. Um, uh, hvala, gospod predsednik, hvala vsem poslancem in poslankam za prispevke in hvala tudi predstavnikom komisije in sveta. Naj še enkrat povem, da je naša politična odgovornost, politična odgovornost Evropske unije, da pošle jasno, močno politično sporočilo vsem državam Zahodnega Balkana. Zelo me veseli, da Načeloma obstaja dogovor o tem, da moramo pospešiti postopek vizumske liberalizacije za vse države Zahodnega Balkana. In eh, tudi sama sem nekoliko presenečena, da poročevalka senci skupine Evropske ljudske stranke se ne strinja s tem, o čemer smo govorili prejšnji teden, kar zadeva zvezdico za eh, Albanijo in Bosno in Hercegovino. Eh, Posvetovali smo se s pravno službo Evropskega parlamenta na neuradni ravni, ko smo sestavljali to poročilo in lahko še enkrat prosimo za mnenje. Slišala sem pojasnila Evropske komisije in še vedno nisem posem prepričana, ali ga razumem. In eh, ne vem, zakaj eh, rešitev zvezdico ne bi bila mogoča. Torej še enkrat lahko formalno Eh, zastavimo vprašanje pravni službi in zakonodajno najdemo neko eh, boljšo rešitev, da dosežemo to, kar smo si zastavili in upam, da bomo tukaj eh, lahko računali tudi na sodelovanje med pravnimi službami sveta in torej komisije in parlamenta. Naj povem odgovor na vprašanje kolego tudi, da to ni nič novega, česar se tukaj loteva parlament. Evropska komisija pravi, da zvezdec ne uporabljajo od leta 2001 na um, belem seznamu, ko so to naredili za Romunijo, ampak imeli smo tudi uh, izjemo pred tremi leti za mikrodržave eh, in ta izjema je tudi omogočila državljanom, da so že prej potovali brez vizumov. In pripričana sem, da bomo našli rešitev, če bomo tesno sodelovali. Načrtujem tudi tesno sodelovanje s strokovnjaki eh, iz regije, pa tudi sodelovanje z gospod Pak iz Evropske ljudske stranke, z gospodom Svobodo iz moje skupine. Kar pa zdaj v Kosovo naj še enkrat povdarim, da tisti predlog spremembe, ki ga predlagamo, pravzaprav poskuša podati samo politično pobudo, da bi našli nek način, kako vključiti Kosovo v proces vizumske liberalizacije, ne da bi pri tem prejudicirali status Kosova in v spoštovanju eh, stališč različnih držav. In eh, zdi se mi, da se načeloma tudi med poslanskimi skupinami strinjamo glede tega besedila. Hvala. Mrs. Koraca Bild. Dobre. Spratza Bild. Hvala, predsedajoči, hvala, Tanja. Strinjam se, da imamo močno politično odgovornost, zlasti spričo tega, kar se trenutno dogaja v tej regiji. In uh, strinjam se tudi z kolegom iz uh, Mačarske. Moramo doseči stabilnost, ampak pri tem ne smemo zavajati bosanskega ljudstva. Vesela bi bila, če bi mi lahko ljudje še za kakšno sekundo prisluhnili. Imamo zelo um, močno politično odgovornost. Bosanskim oblastem moramo zapovedati, da naredijo svojo nalogo, potem bomo tudi lahko pozdravili njihove ljudi. Ampak pogojnost mora obstajati, ne smemo jo skrivati, to je naša odgovornost. Hvala. Gospa Latford. Moje razumevanje zvezdic je takšno, kakršno je zapisano na dnu lista. Oprostite, imam uh, napačno kopijo. Torej, mislim, da se nanaša na to, da se odprava vizumov nanaša samo na tiste, ki imajo biometrične potne liste. To ni, torej to je tehnična pogojnost in eh, dejanska, po, eh, dejanska pogojnost je izražena v uvodnih izjavah, kjer je zapisano, da bo ocena komisije tista, ki bo lahko povzročila premik eh, države iz enega seznama na drugega toliko torej o zvezdicah. Gospod Kraco Bild, prosim, da naj morda na sestanku poročevalcev v Senci pojasni, kje točno so problemi. V AFET-u imamo tudi različno formulacijo o Kosovo. Želim si takšne formulacije, ki bo ki bi uh, nam dovolila, da, se, pra, da pragmatično nadaljujemo naše delo. Um, pride, Komisija ima prav, da je potrebno najprej eh, uvesti olajšavo vizumskega eh, režima, eh, potem sporazum o ponovnem sprejemanju, potem lahko še le omenjamo liberalizacijo. Dobro bi bilo, če bi našli takšno obeseditev in strukturo, ki bo politično in pravno zdrava in ki bo odražala vse nasa, naša stališča, da morajo torej vsi na Zahodnem Balkanu Vatikanu dobiti možnost za brezvizumsko potovanje. In uh, naj povem gospodu Brownu, da ne gre za uh, eh, zaposlovanje, ampak gre za kratkoročno uh, bivanje oziroma uh, kratkoročne obiske. Samo ne vem, če to razume. Mislim, da lahko najdemo skupno stališče, nismo tako oddaljeni od tega, obstajajo samo določeni pravni pomisleki in te je prav gotovo možno odpraviti. Hvala, še končna pripomba, gospe Fajon. Hvala, gospa uh, Latford. Vidim, da smo na isti strani. Uh, rada bi povdarila ob koncu razprave samo še to. Torej, razprava je bila izredno uh, koristna in uh, plodna in vesela sem, da se vsi strinjamo s tem, da bomo januarja 2010 odpravili vizumsko obveznost za državljane Makedonije, Črnegore in Srbije s tem predlogom eh, pa predlagamo naslednje. Želimo dati enako izhodišče, enake možnosti tudi Bosni in Albaniji. Seveda pod pogojem, da bodo izpolnile zahteve, ki jih eh, postavlja komisija ne smemo jim, jim eh, pod, torej nočemo jim podati kakršnihkoli jamstev, še vedno morajo opraviti svojo domačo nalogo. Gre torej za zelo politično sporočilo in uh, ker prihajam iz te regije, mi verjemite, da je to izredno pomembno za državljane teh dveh držav. Kar se tiče Kosova, pa bi dodala naslednje. Mislim, da moramo najti rešitev, kako pokriti to črno lukno na Zahodnem Balkanu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Fajon. Vsi vemo, da je rok za predložitev predlogov sprememb 7. oktober. Eh, glasovali bomo v našem odboru 15. oktobra. Torej mislim, da imamo dovolj časa, da uskladimo naša stališča in da dosežemo dogovor. Zahvaljujem se poročevalki in eh, poročevalkam v senci in sedaj nadaljujemo z naslednjo točko. Eh, ja, tudi komisija bi želela nekaj povedati. Prosim, bodite kratki. Lakonika. Bom zelo kratka, lakonsko kratka. Še enkrat naj ponovim. Dejstvo, da smo predlagali spremembo uh, eh, ustreznega eh, uh, akta. Pom politična pomembnost tej regiji je podarjena tam in hkrati podarjamo tudi pomembnost, ki jo pripisujemo regionalni koherentnosti. Kar se tiče tega razlikovanja, o katerem govorimo, namreč prosili so me, člani vašega odbora so me prosili, da povemo nekaj torej, o napredku Bosne. Uh, Torej, tu ne gre za vprašanje odsotnosti eh, biometričnih potnih listov. Še druga področja so, kjer mora Bosna izpolniti svoje kriterije in mislimo, da je to zelo pomembna zadeva. Torej, moramo tu priti do nekega eh, ustreznega eh, upravljanja meja in tako naprej. To so zelo konkretne zadeve, ki jih moramo še preveriti. In tu bodo potekale misije, ocenitvene misije, to ni podobno tistemu v Srbiji in Črnigori čez nekaj dni. Ne, tu gre za bistveno pomembnejšo, bistveno večjo, bolj razširjeno in dolgotrajnejšo operacijo, ki jo bomo torej izvedli v Bosni in Albaniji. Kar se tiče uh, omembe mikrodržav, že včeraj smo govorili o tem, naj vam povem. Kontekst tam je bil povsem drugačen. To, kar z pravnega stališča vidimo kot problem v tem predlogu parlamenta, je, da za nas končna odločitev, da določimo dan umaknitve viz, to mora biti na podlagi poročila komisije v svetu. Kar se tiče mikrodržav, je komisija predlagala svetu konec leta 2006 in revizija je bila potem potrjena mikrodržave so bile postavljene na pozitivni seznam pod pogojem, da pride do sklenitve dogovorov o umaknitvi viz. Tu pa ni, to pa ni stvar komisije, vedno je stvar sveta, ki odloča. Tu vam predstavljam pravni kontekst, namreč svet je tisti, ki odloča seveda na predlog komisije ali uh, na podlagi pogajanj, ki jih je vodila komisija. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo s točko 18. Gre za preprečevanje in reševanje sporov v pristojnosti v kazenskih postopkih. Gre za sprejetje osnutka poročila Poročevalka je gospa Renate Weber. Gospa Weber je odsotna, tako da dajemo besedo gospe Heni Splešert. Opravičujem se v imenu Renate Weber, ki je poročevalka uh, ima zdravstvene probleme, zato je morala iti v bolnico, sedaj je boljše, ampak ne more biti prisotna danes v parlamentu. Imam specifično pripombo uh, k kompromisu dve, ali da se strinja, da moramo občutljive podatke obravnavati z veliko mero previdnosti in da jih je potrebno izmenjavati samo, če je na uh, kocki sodni proces. To je zapisano v 977 in to je v recitalu A prvi del. Zato Alde ne podpira kompromisa 2 in bomo glasovali proti temu kompromisu številka 2. Samo toliko, da veste. Hvala. Sedaj pa predstavnica eh, oziroma ne, Glasovali bomo o snutku poročila. No, poizkusimo. Glasovali bomo elektronsko. Ali je glasovanje elektronsko ali ne? glasovali bomo torej o amadmaju 22, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Uvodna izjava štiri za, proti, zdržani, sprejeto.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

Eh. Tudi sama sem glasujem proti gospa Makovej, torej dva glasova proti. Še en glas proti, štiri glasovi proti, štiri glasovi proti, torej 19 proti, 29 za, torej je amandma sprejet. Uvodna izjava 8. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe tri. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uvodna zjava 9, predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23. Za, proti, sprejeto. Eh, oprostite, še vzdržani glasovi. Ni vzdržani glasov, sprejeto. Predlog smembe 5. Za. Proti. Zdržani. Zdi se, da bomo morali elektronsko preveriti. So, in favor amendment. Yes. predlog spremembe pet za. Now, the vote is, the vote is open, the vote is Glasujemo, glasovanje je končano. Kakšni so rezultati?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 Amandma je bil zavrnjen. Compromise amendment one. Kompromisni predlog spremembe ena. Za. Proti. Zdržani. Preverili bomo. Now proceed to the electronic vote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 predlog spremembe šest. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo elektronsko. So, now, the vote is open. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 24. Za. Proti. Zdi se, da je predlog spremembe zavrnjen. Predlog spremembe 7. Za proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe dve. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Ali kdo zahteva preverjanje? Dobro, bomo zadevo elektronsko preverili glasujemo. konec glasovanja sprejeto predlog spremembe osem za proti sprejeto predlog spremembe devet za, proti. Preverimo. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10 za, Proti? Sprejeto. Predlog spremembe 11. Withdrawn, withdrawn. Okay. Ta predlog spremembe je bil umaknjen. Predlog spremembe 25 za. Proti? Sprejeto. Kompromisni predlog, predlog spremembe 3 za. Proti? Sprejeto. Predlog spremembe 12. Ne, zakaj pa ne? Ne razumem. Torej, predlog spremembe 13. Za? Proti? Sprejeto predlog spremembe štirinajst, za, proti. Preverimo. Elektronsko glasujemo o, eh, o predlogu spremembe štirinajst. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe sedemindvajset, za. proti. Zdi se, da je zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe 4 za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 18. Za. Proti. Preverimo. Torej, preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 29 za, proti, zdi se mi, da je zavrnjen. Elektronsko preverimo. glasujemo o predlogu spremembe 29. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 19. Za. Proti. Zdi se, da je sprejet. Predlog sprememb je 20 za, proti. Preverimo. Glasujemo elektronsko o predlogu sprememb 20. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprememb 21 za. Proti? Sprejeto. Predlog spremembe trideset. Za? Proti? Sprejeto. Let's go for a final vote. Sedaj pa glasujemo o celotnem uh, osnutku. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. konec glasovanja. Torej, osnutek poročila je bil sprejet. Hvala vam.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 Postopkovno vprašanje, gospod Busutil. Hvala, eh, predsedujoči. Rad bi vas naprej opozoril, da bom eh, govoril o amantmaju 2 in o, o amantmaju 7. Hvala. Okay. Nadaljujmo. Gospa Keller ima prav tako postopkovno vprašanje. Da, v povezavi z eh, predloge sprememb eh, o poročilu o proračunu potrebujem pojasnilo eh, o amantmaju dvegli za sodelovanje z agencijo Frontex. Ni jasno povedano, kdo bo imel dostop do informacij, katere agencije. V nemški verziji je zapisano, da bo agencija imela dostop do pomembnih informacij. In eh, vsi se strinjamo, da Frontex ne sme biti udeležen v vseh, eh, v vseh aktivnosti UNHCR. Eh, zato potrebujemo tukaj pojasnilo. In potem še naslednjo pojasnilo ustnega amandmaja na koncu, eh, torej eh, amandmaja 2, kjer je zapisano, da bi moralo biti to določeno od primera do primera. To je nekaj, kar je bilo že vzeto iz smernic za eh, sodelovanje med Frontexom in UNHCR. In če še daj rečemo, da je to še od primera do primera, ni jasno, kakšen primer imamo v mislih, torej kje lahko sodeluje uh, visoki komisar za begunce Združenih narodov in kje ne. To mora biti jasno povedano. Da, razumem, mislim, da je to povezano z predlogom spremembe 3, ki ga je vložil gospod Busutil. Torej, Postopek je takšen. Če bo amantma 3 sprejet, potem bo, potem bo amantma 2 eh, dodan kot dodatni ustni amantma. Torej gre za predlog spremembe 2 gospoda Tavaresa. Glasujemo o predlogu spremembe 3 in eh, odvisno od eh, izida glasovanja o predlogu spremembe 3.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

podano je bilo pojasnilo k nemški verzi, torej kar se tiče predloge spremembe 2, Tavares. Torej, odločitev o tem, kateri primeri bodo vključeni, bodo odelež, bodo, o tem bodo odločali udeleženci operacij v um, operacijah agencije Frontex. Torej, sedaj glasujemo o osnutku poročila proračuna za leto 2010. Gospa Het, postopkovno vprašanje. Hvala lepa. Mislim, da je v sobi vse preveč ljudi, ki klepetajo med glasovanjem. Ljudje morajo eh, biti tiho, tako da se bomo lahko osredotočili na glasovanje. Prav imate. Torej, nadaljujemo z glasovanjem. Predlog spremembe ena za, proti, sprejeto. Predlog spremembe tri. Glasujemo o prvem delu. Za, proti, sprejeto. Drugi del. Za, proti, sprejeto. Gospod Posutil. Hvala. Preden glasujemo o predlogu spremembe 2, bi želel povedati, da je skupina EPPED pripravljena podpreti ta predlog spremembe pod pogojem, da je to dodatek k predlogu spremembe 3, kakor ste že povedali. Pa tudi, če bodo uh, besede a case by case basis uh, nadomeščene z besedami where necessary mr rui tavares rui tavares i shall uh, um, yeah i agree that this is an strinjam se da s tem dodatkom ampak bi prosil za glasovanje po delih o uh, amandmaju in o uh, tem delu dodanemu as, uh, where necessary do you agree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 Torej, z dodano besedo when uh, necessary. Glasujemo o delu where necessary. Gospa Keller. Samo da preverim, sedaj bomo torej glasovali po delih in če drugi del ne bo sprejet, potem se bo končalo pri besedi activities. Pika. Ali imam prav? Da. Sedaj glasujemo o drugem delu, when necessary. Za, proti, sprejeto. Predlog spremembe štiri z ustnim predlogom spremembe. Za. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe pet za. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe šest za. Proti. Sprejeto. Gospod Busutil. Hvala, predsednik. Preden glasujemo o predlogu spremembe 7, bi želel podati ustni predlog spremembe in sicer bi rad uh, ustavil naslednje besede, torej po uh, oklepaju bi ustavil naslednje besede. Set up In na to bi se odstavek nadaljeval. To bi bil moj ustni amantma. Hvala. Glasujemo o predlogu spremembe in o ustnem predlogu spremembe gospoda Busolina. Gospod Vrselino mi smo za predlog spremembe Alfano Borsellino Kročeta. Menimo, da, je bil, da bi bila dobra ideja to vključiti, če upoštevamo pozitivne izkušnje iz držav članic. Nekatere države članice imajo izkušnje z takšnimi eh, kaznivimi dejanji. Lahko vam podam naprimer izkušnjo iz Italije, kjer smo ustvarili en sam sklad za eh, pravico. To pomeni, da je organiziran kriminal, da je organiziranemu kriminalu, kriminalu bilo odzeto 4 milijone evrov in prav tako smo 9 milijonov evrov vzeli mafiozom. To ima opraviti z nacionalno zakonodajo in zato je ta amandma koristen. Hvala. Ali lahko prosim uh, gospoda Busutila, da še enkrat prebere svoj ustni amandma, tako da bomo vedeli, o čem glasujemo. Lahko predsednik da. Torej, predlagani ustni amandma po oklepajih Targeted in General in bi se glasil tako. Legislative provisions and initiatives set up by member states. Thank you. I'm grateful, thank you. Hvala, ali je sedaj zadeva jasna? Torej, glasujemo. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj bomo glasovali o osnutku mnenja, kakršen je bil spremenjen za. Eh, glasovali bomo elektronsko, prostite. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala lepa. Osnutek mnenja je sprejet. Well, thank you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 svežnju gre za sporazume, o katerih smo se pogovarjali včeraj, za sporazume med Evropsko skupnostjo in Mauricijem, Barbadosom, St. Kitsom in Nevisom, Bahami, Antigua in Barbudo o odpravi vizumov. Glasovali bomo za vsak, o vsakem sporazumu posebej in imeli bomo dvojno glasovanje o vsakem sporozumu, najprej o eh, osnutku poročila in potem končno glasovanje. Najprej 20. točka. Sporazum med Evropsko skupnostjo in Mauriciusom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Najprej elektronsko glasovanje o eh, osnutku poročila. Glasovanje odprto. Glasovanje zaprto. Rezultati. Sprejeto. Točka 21. Sporazum med Evropsko skupnostjo in Barbadosom. Ne, oprostite. Še končno glasovanje na, po točki 20, torej v Mauricius. Končno glasovanje. Odprto. Glasujemo torej. Konec glasovanja. Sprejeto. Točka 22 ist, na isti način. Elektronsko glasovanje osnutka, osnutko poročila. Glasovanje teče. Končano. končno glasovanje o istem poročilu. Glasovanje, glasujemo. Končano. Hvala lepa. 23. točka Bahami. Osnutek poročila. Glasujemo. Glasovanje končano. Sprejeto in končno glasovanje. Glasujemo. Glasovanje končano. Hvala lepa. Točka 24. Antigva in Barbuda. Osnutek poročila. Glasujemo. Konec glasovanja. In še končno, končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Dobro. Celotni svežen je bil sprejet. Hvala lepa. A, še sejšeli so nam ostali. ni mi uspelo opaziti, oprostite, glasujemo o osnutku poročila. Konec glasovanja. Končno glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Hvala poročevalcu gospodu Bosutilu in hvala za vaše glasove. Sledi točka 26. A, ah, še St. Kitts in Nevis imamo. Ne, saj smo glasovali. Mislim, da smo glasovali v celotnem svežnju. Barbuda se šeli. Torej, kaj je s St. Kittsom in Nevisom? 22 nismo glasovali. Dobro, gremo nazaj na točko 22. St. Kitts in Nevis. Glasujemo o osnutku poročila. Konec glasovanja. In končno glasovanje, še enkrat, končno glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zdaj pa je bilo zares sprejeto, celoten svežen je bil zares sprejet po poročilu gospoda Bosotila. Gremo na točko 26. Izmenjava mnen Eh, z člani odbora za človekove pravice. Gre za izmenjavo mnen z direktorjem agencije za temeljne pravice in naj najprej pozdravim člane pododbora za človekove pravice, gospod predsednik Zahatolo. Hkrati tudi pozdravljamo gospoda Mortena Keruma, ki je direktor agencije za temeljne pravice, s katerim ima odbor tesne stike. In predlagam, da izmenjujemo vprašanja z obema telesoma, z obema organoma. Nekatera vprašanja se nanašajo tudi na oba. Gospod Hautala, ki jo še enkrat pozdravljam, bom prepustil vodenje tega dela izmenjave mnen. Še predtem pa dajem besedo gospodu Mortnu Kjerumu za kratko predstavitev, kratek uvod. Prosimo ga, da se predstavi, predstavi Agencijo za temeljne pravice tistim med nami, ki smo novi poslanci oziroma novi člani odbora Libe. To nam bo tudi pomagalo, da ocenimo doprinos Agencije za temeljne pravice pri stokholmskem programu? Torej najprej gospod Morten Tjerum, dobrodošli. Izvolite, beseda je najprej vaša, potem pa bomo poslušali gospod Kautela. Chairman, Gospod predsednik, hvala lepa, spoštovani poslanci. Hvala, da ste me povabili, da lahko govorim pred vami v tej skupni razpravi. Velika čast in veseljem je, da lahko govorim pred vami v teh prvih dneh parlamentarnega sklica in veselim se našega prihodnega sodelovanja v naslednjih petih letih. Evropski parlament, kot dobro veste, je zelo pomemben na področju tako navzven kot navznoter na področju človekovih pravic od skupne deklaracije o človekovih pravicah leta 1977. Več generacij parlamentarcev je izrazilo svojo skrb in zanimanje za vprašanje človekovih pravic tako v zelo oddaljenih državah kot tudi znotraj Evropske unije. In seveda tu so veliki izzivi, ne samo tam zunaj, ampak tudi tu znotraj eh, Unije in to je seveda stvar agencije za temeljne pravice. Samo nekaj temeljnih podatkov, govorimo o rasizmu in ksenofobiji, islamofobiji, antisemitizmu, družbeni izključenosti Romov, potem o beleženju občutljivih eh, osebnih podatkov, homofobiji, o diskriminaciji invalidov, o obravnavanju eh, prosilcev za azil, zlorabah otrok in tako naprej in tako naprej. To, to je samo nekaj izzivov, ki nas čakajo, ki so pred nami. In dve od teh zadev sta tudi del večletnega okvira, ki, sedaj, ki ta sedaj traja, bo trajal do leta 2012 in naš mandat bomo posvetili tem posebnim področjem. Namreč število, eh, številna ta področja že imajo neke rešitve strani Evropske unije skozi zakonodajo, politike, finančne instrumente in tako naprej. Iz podatkov vemo, da trije od štirih evropejcev si želijo, da bi EU igrala večjo vlogo na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin oziroma temeljnih pravic, je pa seveda učinkovitost Evropske unije tu bi morala učinkovitost biti večja. Tudi vi boste seveda kot ustrezen organ pomemben igralec na tem področju kar se tiče agencije za temeljne pravice, kaj pravzaprav počnemo? Smo mlada nova agencija, ustanovljena marca 2007. In smo tudi ena najmanjših evropskih. Kaj lahko ponudimo? Tri zadeve. Prvič, na ravni Evropske unije lahko ponudimo primerljive podatke o temeljnih pravicah, ki so pač stvar kompetenc skupnosti na ta način lahko ocenite učinek in pa tudi eh, potrebne korake eh, na tem področju. Drugič lahko ponudimo neodvisna poročila o problemih na tem področju v Evropski uniji, lahko na ta način ugotovite, kakšne so pravzaprav potrebe za akcije eh, skupnosti in tretjič imamo ustrezna orodja na tem področju, kajti tudi še najboljše zakonodajne rešitve imajo malo učinka, če ni dovolj ustreznih podatkov, če ni ustreznega ozadja, ki bi bilo ustrezno osvetljeno. Torej, naša misija je, da ponujamo na svete na podlagi podatkov evropskim institucijam, državam članicam o vprašanjih, ki so pomembna za evropske državljane. Naša dodana vrednost je osredotočenost na eh, razlike med dejanskim, torej kako se dejansko izvajajo uh, eh, uh, eh, zakonodajna področja človekovih pravic. Pri standardih je prišlo do velikih razlik in imamo, lahko govorimo o nekem implementacijskem deficitu. Institucije lahko tu igrajo izjemno, mi lahko izra, igramo tu izjemno vlogo pri tem, da pokažemo, kje je ta deficit, kje so pomankljivosti, kajti temelji, te, temeljne pravice ne morejo sloneti samo na zakonodajnih določbah. Izpeljali smo ogromno raziskavo med narodnimi manjšinami, med imigranti, EU-mitis je naslov. Ta, to poročilo je obdelalo 25 tisoč eh, manjšin v 27 državah članicah in tu se ukvarjamo predvsem z eh, rasno diskriminacijo in eh, poročilo bo predstavljeno konec tega leta v decembru. Potem imamo številne primere ne Eh, eh, torej, eh, diskriminacije, o kateri se ne poroča. Recimo, eden od primerov, eden od dveh, torej 50 odstotkov Romov je bil deležen, je bil žrtev diskriminacije v zadnjih 12 mesecih. In v povprečju imamo 11 takih incidentov na leto. In samo samo majhen delež teh ljudi dejansko poroča o eh, eh, diskriminaciji ustreznim organom, policiji ali drugim organom. Podoben vzorec vidimo tudi pri, smo videli v našem poročilu o homofobiji v državah članicah. Namreč diskrimina, primeri diskriminacije se ne poročajo, o njih ustrezni organi ne izvedo in to poročilo o homofobiji smo naredili ravno na zahtevo parlamenta. Eumitis in poročilo o homofobiji kažete tudi grozljive podatke o poznavanju med člani manjšin, poznavanju pravnih sredstev za njihovo obrambo pred rasizmom, diskriminacijo in tako naprej. Štiri izmed petih oseb ne vedo nič o ustreznih organizacijah, ki bi jih lahko podprle v takih primerih. Zato se ne obrnejo na policijo, in na nobeno od ustanov, ki za to sicer obstajajo. Zato želimo ustvarjalcem politike na ustreznih ravneh pokazati, da se je treba bolj in da je treba več investirati v uh, povečanje, v ozaveščanje in v to, da bodo ljudje vedeli, da imajo neke pravice. Stališča raziskav Agencije za temeljne pravice smo pred kratkim dobili priložnost eh, eh, strani švedskega predsedstva, da, smo udeleže, da sodelujemo pri pripravi stokholmskega programa. Gre za prihodnost Evrope na področju eh, notranjih zadev in pravosodja. To so seveda področja, ki so najtesneje povezana z zaščito temeljnih pravic in tu je zelo pozitivno, da bo se komisija tudi v prihodnje ukvarjala z to dimenzijo temeljnih pravic v evropskih politik. Stokholmski program naj bi bil eh, eh, izvajan na podlagi Lizbonske pogodbe. Pogodba namreč eh, prinaša pravno zavezujoče, pravno zavezujoče določila na področju temeljnih pravic, protidiskriminacijske klauzule, dostop do pravosodja. In zagotavlja večjo upletenost Evropske unije tudi pri vprašanjih manjšin. Tu ne bo potrebno, to ne bo samo potrebno, ampak bo tudi naravno, da bomo te temeljne pravice vključili v vse uh, na vsa področja delovanja Evropske unije in tu se veselimo, da je parlament že večkrat pozval k pomembni vlogi agencije, ravno ko se je predlagala ustrezna zakonodaja na ravni Evropske unije. Preden zaključim, naj povem še naslednje. Agencija za temeljne pravice zelo tesno sodeluje tudi z drugimi akterji na področju temeljnih pravic, seveda nismo edini, še posebej pa z svetom Evrope na nacionalni ravni, pa z ustreznimi ustanovami po državah in ustreznimi vladnimi uradi. Prav tako gradimo tudi sodelovanje z Frontexom, Eurofondom in drugimi ustreznimi uh, ustanovami na ravni Evropske unije. Torej, želimo si in potrebujemo Evropsko unijo, ki ne gleda na temeljne pravice kot na nekaj administrativno, z administrativnega stališča, ampak kot na nekaj, kar na zadevo, ki si zasluži ustrezno podrobno obravnavo. In delovati moramo v tej smeri, da bodo države članice in EU na vsa področja prinesle duha uh, temeljne listine o človekovih pravicah, ker ti to vpliva na življenja vseh ljudi, vseh državljanov Evropske unije. Torej, iskreno upam, da, da, bosta, da bodo vaši odbori podprli ta proces in zagotovim vam lahko, da je agencija na voljo z vsemi dokazi, z vsemi podatki, zato da bodo temeljne pravice resnično na vrhu in v centru uh, agende Evropske unije. Torej, vabim vas pa tudi, da obiščete agencijo na Dunaju, na Dunaju enkrat v bližnji prihodnosti. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Hautala in potem nekaj članov našega odbora, ki so pripravljeni na debato. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar. Veseli me, da imamo to skupno srečanje. Gospod predsednik je že eh, govoril na pododboru za človekove pravice kjer je predsedovala moja kolegica, ki je danes tukaj kot polnopravna članica tega odbora. V imenu pododbora za človekove pravice moram reči, da se zelo veselim tega vključevanja človekovih pravic in temeljnih pravic vsa, na vsa področja. Ko govorimo o zunani in notranji dimenziji človekovih pravic, vključno s temeljnimi pravicami, je treba povedati, da je naša kompetenca seveda na področju zunanjih odnosov. Kako pa mislite, da bi Evropa morala izboljšati svoje početje znotraj, kar se tiče temeljnih pravic, zato da bi bila bolj prepričljiva tudi do tretjih držav, s katerimi ima recimo pogajanja o trgovini, o sodelovanju in tako naprej. In končno bi vas vprašala naslednje, ali mislite, da so, katera, da so kakšna področja, kjer mislite, da Evropska unija dobi največ pripomp strani tretjih držav, da ne izpolnjuje ustrezno eh, eh, eh, standardov za človekove pravice. In končno bi vas povabila, če imate seveda to možnost, da govorite tudi pred pododborom za človekove pravice, ko se sestanemo z člani Sveta Evrope in ustreznih, ustreznih odborov, to bo še ta mesec oziroma naslednji mesec. Torej, to je tudi, tudi del dela nalog mojega pododbora in seveda vemo, da je večina vašega dela pa povezana z odborom Libe, a vendarle to bi nas zanimalo tudi v našem pododboru. Hvala. Nekaj članov našega odbora je prosilo za besedo, gospa Hajs Plešet. v vaši predstavitvi ste priznali, da je bilo nekaj napredka in da je treba upoštevati in spoštovati človekove in temeljne pravice. Ali imate mo, eh, občutek, bi vprašala, da Evropska komisija uporablja vse, vse instrumente, ki jih ima na voljo, zato da bi zagotovila v državah članicah da izpolnijo svoje zaveze na področju temeljnih pravici, pravic. Namreč meni se zdi, da ne uporablja dovolj vseh teh instrumentov. Namreč zdi se, da države članice ne naredijo vsega, da bi uh, izvajale potrebne določbe na uh, področju človekovih pravic. recimo, govorim tu o problemu homofobije, seveda, rečeno je bilo, preložena je bila odgovornost na koga. Torej, kaj pravite vi o poročilu o homofobiji? Thank you. Thank you. Hvala lepa, da ste, hvala tudi, da ste kratki. Ob pol enih moramo namreč zaključiti, to je čez 20 minut. Moramo imeti premor pred popovdanskim zasedanjem in še nekaj eh, govornikov imam na seznamu, zato vas prosim, da se omejite res na dve minuti. Gospa Gal. Hvala, gospod predsednik. Vesela sem, ko slišim tudi direktor Agencije za temeljne pravice tukaj in kot eh, nekdani, nekdanja poročevalka za to agencijo, ki se je zelo borila, ki sem se zelo borila za ustanovitev agencije, veliko smo se pogovarjali s svetom Evrope o tem in vesela sem, da smo prišli do rešitve, da lahko zdaj sodelujemo in tega, zaradi tega sem zelo ponosna. Tudi sem zelo navdušena nad delom, ki ga agencija opravlja in posebej vi rada čestitala za vaše, vaš osebni prispevek v agenciji. Imam pa majhen problem, namreč kako temeljne pravice in vprašanja diskriminacije, kako se obravnavajo v Evropski uniji v, in pa v tem kontekstu v agenciji. Zato bi ta problem predstavila. Namreč Vsak dan se srečujemo s to zadevo. Namreč gre za občutek o dvojnih merilih. Imamo konkretne primere, konkretne primere diskriminacije, ki se zdijo zelo resni. Imamo neka poročila, resolucije, parlamenta o tem. In imamo tudi neke osnutke zakonov po državah članicah in zagotovo moramo biti pazljivi v vseh primerjih diskriminacije. Imamo pa nekatere druge primere diskriminacije, ki jih ravno tako lahko obravnavamo po isti, bi jih lahko obravnavali po istih načelih, za katere pa mislim, da so delikatni, pa se z njimi ne ukvarjamo, se jih ne dotaknemo. Konkretno tu govorim in vi ste že omenili vprašanje manjšin imamo sprejeto zakonodajo, ki velja o tem. Namreč eh, zakonodaja o jezikih v Slova, v, na slovaškem, ki pomeni diskriminacijo, ki, jas, ki je jasen primer diskriminacije manjšin. In tu ni bila podozeta nobena akcija. Rada bi slišala, torej, kakšno je vaše mnenje o takih primerih, kajti zdi se nam, številni menijo, da na ta način ne moremo naprej. Lahko rečemo, seveda, ukvarjati se je treba z nekimi primeri diskriminacije, to da menimo, da se je treba ukvarjati z vsemi primeri diskriminacije. Več kot deset članov odbora imam še na seznamu, imamo pa samo še 20 minut, torej lepo prosim, bodite kratki. Seznam zdaj tudi zapiram. Kolegica Flotra hvala, gospod predsednik, hvala, gospa. Veseli smo, da ste danes med nami. Vedno bomo z veseljem poslušali o tem, kaj delate. Se imamo dejansko, eh, potrebujemo ustrezne dokumente in podatke o človekovih in temeljnih pravicah, da nam pomagate pri izboljšanju standardov evropskih politik. Prav tako bomo potrebovali na področju azila in imigracije, ki je pomemben del stokholmskega, stokholmskega programa, torej tudi tu bomo potrebovali ustrezne podatke in veseli me to, kar ste nam povedali. Moje vprašanje pa je, ali spremembe, ki jih predlagate še posebej o zaščiti, glede zaščite in solidarnosti, ali predvedevate neka poročila, neko delo, ki bi govorilo tudi o posledicah izvajanja ustreznih direktiv in skupnostnih eh, sporazumov. Govorim o, eh, tu o eh, vračanju oseb po tem, kar se tiče sporaz, Dublinskega sporazuma, kjer imamo ljudi, ki jim odrežejo prst za to, da se ne morejo več upisati v volilne imenike ti ljudje ne mor, se ne smejo in ne morejo vrniti v svoje države, saj nimajo možnosti, da bi preživeli. Torej, to so dramatične zadeve in mislim, da bi se s tem morali ukvarjati zelo natančno, pripraviti zelo natančno poročilo in upam, da nam boste lahko o tem povedali kaj pomembnega. Hvala. Merci. Hvala, gospa Stanoka. Hvala, gospod predsednik. Rada bi nadaljevala. v zvezi s tem, kar je povedala gospa Gal. Namreč glede zonanih problemov eh, na področju človekovih pravic in znotraj EU. Če primerjamo poročila o človekovih pravicah iz prejšnjih obdobij in ko govorimo o državah zunaj EU in o državah znotraj EU, poročilo Lib odbora Libe je bilo o uh, tem področju znotraj Evropske unije in nismo se, tam smo se izognili omenjanju konkretnih držav, kajti rekli smo sicer bo parlament glasoval proti. In to je problem. Gospod Kjerum, rada bi nadaljevala ta pogovor v smeri, kako priti preko tega. Zdi se mi namreč, da peticije, ki jih dobiva Evropski parlament, spomnili se boste, da ste rekli, da to ni vaša kompetenca, ampak aprila smo imeli poročilo o peticijah, ki jih je parlament prijel eh, lani in del peticij je tudi govoril o kršitvah temeljnih pravicah. Morda bi vaša agencija lahko pogledala, kako je s tem in dala neko ekspertno mnenje, o tej zadevi. Gospod Morajes, hvala, gospod predsednik. Mislim, da sta gospa Gali in gospa Stanuka eh, omenili vprašanja, ki so pomembna. To se vedno pogosteje pojavlja tudi na plenarnem zasedanju in prav nič vam ne zavidam uh, vaše naloge, ko prijete do držav. Moje vprašanje pa bi, bi bilo naslednje. imamo zakonodajo proti diskriminaciji, ustrezne direktive, ki izhajajo že iz let 2000 in tako naprej. Vsaka država jih je že upeljala v svoj pravni red, ampak kot ste rekli, države imajo tudi neko, neko prakso, spodbujajo torej vključitev te zakonodaje v, v vse politike. Številne države so torej prevzele zakonodajo, vendar pa niso prišle do te druge faze vključevanja v politike. V številnih državah članicah to ne obstaja. Članice pravijo komisiji, da so. Uh, da imajo zakonodajo, kako pa se ukvarjate s tem izvedbenim deficitom. Vem, da ste še mlada agencija, vem, da je to eh, težko delo, ampak kako daleč boste šli s tem? Namreč številne zadeve tukaj ne delujejo na konkretni ravni. Namreč države se izogibajo, izva, izogibajo izvajanju te zakonodaje. Torej, to bi bilo moje vprašanje, kje vidite vlogo agencije pri tem problemu? You, Van Gospod Van Heck. When, Mr. Klaes, then. Mr. Klaes. Gospod Klajs. gospod je kolega v, druge, v nekem drugem odboru. Gospod Kerum je tukaj in zato bi izkoristil priložnost in povedal nekaj o načinu, kako so sestavljena letna poročila, kar se tiče temeljnih pravic. To spremljam že nekaj let. In vsakič se sprašujem, ali ne bi bilo mogoče eh, eh, dati bolj konkretne definicije rasizma in diskriminacije eh, v zadnjem paro, letnem poročilu v poglavju o rasizmu in diskriminaciji. Vidim, da se govori o nekaterih zadevah, da recimo v nekaterih šolah, v nekaterih državah članicah dijakinje ne smejo nositi rute in tako naprej. to vendarle torej obstaja v tem poročilu Agencije za temeljne pravice in to daje občutek, da imamo tu nek eh, problem rasizma in diskriminacije, medtem ko to v resnici ni nujno tako. Pozval bi vas torej, te stvari morajo biti obravnavane z večjo skrbnostjo, zato da ne bomo imeli občutka, da se vse meče v isti koš. Uh, se ne gre vedno za primere rasizma in diskriminacije. Gospod Šogor. Kot je gospa Gal že povedala, moram tudi sam podariti, da smo v Romuniji zaskrbljeni zaradi delovanja ekstremistov, In eh, tudi govorili smo prej o tem jezikovnem zakonu v, na slovaškem, eh, medtem ko eh, mađarski predsednik ni mogel na slovaško, ni mogel vstopiti na slovaško. Tudi drugi kolegi so govorili o teh zadevah. Vprašanje, ali ne, verja, ali ne mislite, da nove in stare države članice, ko govorijo o kršitvah človekovih pravic, In ko govorimo o zakonih, ki naj bi ščitili etnične in druge manjšine Rome, ali ne bi mogli imeti nekega skupnega pristopa na tem področju? Ceni ne potrebujemo te nekih do, dolgih poročil, ampak pogovarjati bi se morali o, dejansko o zadevah, ki se tičejo človekovih pravic znotraj Evropske unije. Namreč mi podpiramo to idejo, tudi zadnji izklic je podpiral idejo, uh, ampak nam takrat ni uspelo napredovati zaradi sporov med velikima skupinama političnima. Kot član tako odborov Libe in Droa sem vesel, da lahko tukaj povem dve zadeve, oziroma eno vprašanje in eno opombo. Gospodu direktorju Kerumu bi rekel, govorili ste o več agencijah, s katerimi sodelujete, vendar pa med njimi ne vidim agencije za izboljšanje delovnih razmer in eh, naj omenim raziskavo, ki jo je ta fundacija, fundacija naredila na ravni lokalnih skupnosti in imigrantskih, imigrantskih organizacij. In tu je šla, šlo, šlo za raziskavo tako na zahodu kot na vzhodu Evrope. To poznam, zelo zanimiva raziskava. In drugo vprašanje v zvezi s človekovimi pravicami zunaj Evropske unije. Namreč, eh, gre za Belorusijo, ki je država, ki je bila povabljena v vzhodno partnerstvo, pa je še vedno ena zadnjih evropskih držav, kjer so človekove pravice, kjer niso spoštovane, kjer se ljudi zapira zaradi držav, državljanskih dejavnosti, zaradi eh, Eh, to vrstnih dejavnosti in eh, kjer še vedno obstaja zapor zaradi ugovora vesti. Mislim, da bi se morali ukvarjati tudi s tem. Hvala lepa. Hvala, gospod Žaroka. Gospod Žaroka. Hvala, gospod predsednik. Rada bi čestitela in se zahvalila za predstavitev, gospod direktor. Še posebej v zvezi z Romi mislim, da je to zelo pomembno sporočilo. Eno od vprašanj, ki jih imam, je v zvezi s tem, kar je povedal gospod Moraš. Zelo presenečena sem, da ko ugotavljam, uh, ko se govori o implementaciji direktiv, imamo precejšno sistematično segregacijo v večini postkomunističnih držav. In kar bi rada vedela, je naslednje. U, kot je že rekel gospod Moraš, uh, kako se lahko borimo proti temu, kajti znotraj Evropske unije imamo velike kršitve človekovih pravic in s tem se je treba ukvarjati. In drugo vprašanje, glede gospodarske krize, v kolikšni meri je vaša agencija sposobna razumeti, kakšne so posledice gospodarske krize tudi med različnimi eh, etničnimi skupinami oziroma manjšinami. Hvala. Okay, Mr. Tokes, please. Gospod Tokas. Evropa, Hvala in čestito bi vam za vaše delo. Zelo vesel sem, da, ste, da je bilo odločeno, da se ta agencija ustanovi. Bil pa rekel naslednje kot je gospa Otala že povedala, se pogosto ukvarjamo s tretjimi državami, predvsej bolj intenzivno, kot pa z našimi lastnimi težavami pri nas znotraj Evropske unije, pravice muslimanov, manjšin in tako naprej. Torej tu pogosto pozabljamo, nač, lahko je govoriti znotraj Evropske unije o Ujgurih, naprimer, in tako naprej, kot pa o uh, kršitvah v Romuniji oziroma uh, eh, Mačaru na Slovaškem in tako naprej. To bi se moralo spremeniti. Relig... Torej, verske pravice, pravice manjšin in tako naprej so zelo pomembna vprašanja. Naprimer, pravica Mačarov na Slovaškem in v Romuniji. ko recimo uh, verske ustanove ne morejo uporabljati svojega jezika, ko ljudje ne morejo poslušati uh, pridige v lastnem jeziku. Tu bi potrebovali nekega ombudsmana, medijatorja, evropskega posrednika, ki bi uh, se ukvarjal tudi s pravicami manjšin. Mislim, da potrebujemo resnično takega človeka v Evropski uniji. žal sem zamudila začetek, ampak rada bi zdaj vprašala, če kriza na mačarskem v zvezi s človekovimi pravicami, ki traja že tri leta, ali je tudi ta na dnevnem redu vaših nalog. Veste, da je leta 2006, jeseni leta 2006, so, je prišlo do velikega policijskega nasilja na mačarskem, veliko ljudi je bilo hudo ranjenih, stotine so bile zaprte oziroma priprte in tako naprej. Eden od dogodkov je bilo tudi uh, je bilo zborovanje uh, stranke Fides. Gospa Kinga Gal je tukaj. Verjamem, da vam ona lahko da vse podrobnosti o tej masovni kršitvi človekovih pravic. In to, bil, to je samo izhodišče. Uh, V zadnjih treh letih pa je potem na tej podlagi prišlo do kršitev državljanskih in političnih pravic v velikem, v velikem številu primerov. To je bilo ugotovljeno, to je ombudsman na, na mačarskem ugotovil v, tudi na podlagi eh, številnih sodnih odločb, sodb na podlagi podatkov policije. Torej, mislim, da bi vaša agencija ne, ne bo verodostojna, če boste si zatiskali oči pred dejanskimi velikimi masovnimi kršitvami človekovih pravic v državah članicah Evropske unije. In zelo srame je, da uh, eh, mađarski uh, eh, poslanec, ki je takrat bil poslanec Evropskega parlamenta, in ko je prišlo do tega nasilja, ki ga je naročila vlada, eh, in član te vlade pa je danes podpredsednik odbora Libe. In državljane Evrope pozivam, da dvignejo svoj glas proti takem, taki sramoti. Ačiū, ponė pirmininkė, eh, gerbiamas agentūros direktoriau. Tikrai... Gospod direktor, najprej bi vam rad izrekel dobrodošljico tukaj v našem odboru in se vam zahvaljujem za to priložnost, da smo vam prisluhnili. Zelo me veseli, eh, da imamo to priložnost, še posebej, ker sem nov v Evropskem parlamentu. Moje vprašanje se navezuje na gospodarsko in socialno krizo, ki ima veliko vpliv v številnih članicah Evropske unije. Ali je agencija izvedla kakšno analizo tega, kako ta kriza vpliva na status človekovih pravic in kakšni so trendi v različnih državah članicah? In pa še eno vprašanje v svojem poročilu pravite, da se ljudje ne zavedajo, na katere institucije se lahko obrnejo, ko pride do kršitev človekovih pravic. Pravite, da štirje ljudje od petih ne poznajo to vrstnih institucij. Kakšni so vaši predlogi, kako bi morali širiti te informacije, kako bi morali ozavestiti ljudi? Saj eh, ljudje trpijo, ker ne vedo, na koga se lahko obrnejo za pomoč. Najlepša hvala. Zdaj pa predajam besedo gospodu direktorju za zaključne pripombe. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam še pol ure ali kako? Pekšnih pet minut, pravi predsednik. Najlepša hvala. Kratek bom in upam, da razumete, da ne bom mogel podrobno odgovoriti na vsa vprašanja. E, poskušal sem jih nekako eh, združiti ne, po kupčkih. Skratka, Eh, cela vrsta vprašanj se navezuje na odnos med eh, zonanjo in notranjo dimenzijo našega dela v Evropski uniji. In jasno moram povedati, da naš mandat velja samo za 27 držav članic. Nimamo nikakršnega mandata, nikakršnih pooblastil, kar zadeva zonanje odnose. Eh, in potem, ko sem to povedal, predsednica gospa Hautala uh, je povedala, da seveda obstaja povezava med tem, kakšna, kakšna so razmere v 27 državah članicah In eh, kako se to odraža na vzven? In eh, če odgovorim na vaše specifično vprašanje, eno od področji, na katerih Unija in države članice lahko na vzven veliko ponudijo in kar bi še lahko izboljšali, je, da priznamo, da imamo težave. Če se ozremo po drugih regijah po svetu, eh, obstaja tam bistveno manj zavedanja o posameznih vprašanjih. Drugič pa se moramo teh vprašanj lotiti, eh, tako kot smo to ustorili v nacionalnih državah z nacionalnimi organi in telesi, institucijami eh, in pa tudi na eh, regionalni ravni. Tukaj sta pomembna sveda naša agencija in pa svet Evrope. In na tak način uh, bo Evropsk, je Evropska unija eh, edinstvena v globalnem kontekstu in eh, to je nekaj, eh, kar lahko uporabimo. Verjetno se to že uporablja, ampak to je posebna vrlina, če tako rečem. Druga kupica vprašanj se je navezovala na Tisto, o čemer sem govoril, to je eh, nekakšen primankljaj pri eh, izvajanju. Imamo veliko zakonodaje, eh, ne dovolj, še vedno obstajajo vrzeli, ampak Pomankanje je predvsem pri uresničevanju in zato je naša agencija edinstvena, kajti kot prva institucija imamo pravzaprav pooblastila za to, da gremo globlje, da se spustimo v zadje in ugotovimo, zakaj smo še vedno priča rasizmu, eh, islamofobiji, homofobiji, diskriminaciji Romov o tem govorimo že ne vem koliko desetletij, ampak eh, vprašanje je, ali lahko gremo še globlje in kako. Uh, pravzaprav uporabljamo naša pooblastila. In tisto, kar smo izvedeli iz eh, ankete EU Mitis, je, da, ljud, da se ljudje ne odzivajo, da se ne obračajo na policijo in na institucije, ki smo jih vzpostavili v ta namen. In eh, to nas res mora skrbeti. Eh, in upamo, da bomo na podlagi tega znanja, tega vedenja dosegli napredek in uh, da bomo na podlagi tega ugotovili, kaj storiti. Hkrati pa smo to posredovali tudi različnim organom, ki se ukvarjajo z enakostjo in upamo, da bodo policijske sile eh, in eh, drugi eh, razpravljali o tem, kaj storiti, da bi znižali tiste ovire, ki očitno obstajajo, ne samo za etnične manjšine, ampak eh, tudi za druge ljudi, ki so žrtvo diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti in tudi iz drugih razlogov. Eh, to je torej tisti način, ki smo ga ubrali in upamo, da bo ta večji pogled v interne mehanizme koristil nam in pa tudi drugim. S tem, ko razvijamo metodologijo in ko izvajamo eh, raziskave, upamo, da bodo tudi države članice v vedno večji meri opravljale svoje delo, kajti na področju človekovih pravic pravzaprav ne vemo veliko. Eh, veliko je neke impresionistične zakonodaje, kjer se nam pač zdi, imamo občutek, da je nekaj narobe, ampak eh, prav je, da dobimo eh, bolj trdno osnovo za našo zakonodajo, za naše politične odločitve v celotni uniji. Eh, Eh, potem tretje vprašanje, kar zadeva manjšine. Na najprej povdarim, da ne razlikujemo med različnimi eh, razlogi za diskriminacijo. Če torej zaznamo težave eh, na področju etničnih manjšin, preučimo to in delamo tudi na poročilu, ki ga pripravljamo na zahtevo parlamenta o manjšinah. In eh, tukaj je seveda glavno vprašanje eh, nacionalne etnične manjšine in eh, to bo tudi v spredju. Glede na to, da bo prihodnje sprejeta Lizbonska pogodba, bo vzpostavljena tesnejša povezava med manjšinami in zaščito človekovih pravic in eh, tudi s tem bomo dobili boljšo podlago, na podlagi katere bo naša agencija se lahko lotevala teh vprašanj. Potem četrtič in mislim, da s tem lahko tudi zaključim, cela vrsta vprašanj se je navezovalo na gospodarsko krizo. V agenciji smo vzpostavili delovno skupino, ki se imenuje Radar in naj bi mesečno eh, preučila situacijo in ugotovila, kakšen je vpliv gospodarske krize na različne parametre. Izkazalo se je, da je vse to bolj zapleteno, kot smo si začetek eh, predstavljali, ampak marsikaj smo se iz tega naučili in eh, zdaj poskušamo eh, bolj podrobno izdelati metodologijo. To je področje, kjer sodelujemo s Frontexom. In tudi oni eh, so tukaj vzpostavili različne mehanizme za to, da bi bili kar najbolj na tekočem. Eh, naj pa vas upozorim na eh, posebej zaskrbljujoč učinek gospodarske krize in nobene presenečenje ni, da eh, so tisti ljudje, ki so prvi izgubilo, izgubili delo, eh, bili v veliki meri pripadniki etničnih manjšin in pa delavci imigranti. Od teh delavcev imigrantov se jih je zelo malo verjetno vrnilo v eh, države izvora in so v veliki meri prišli v na neurejeni trg ali pa suženski trg, eh, če tako rečem, kjer obstaja grožna izrednega, torej ekstremnega izkoriščanja. Eh, vemo torej, da obstaja težava, ampak zelo težko je prodreti tukaj, ampak kot rečeno zadevo preučujemo in bomo poskušali to vključiti v svoje delo v prihodnje, ampak to je pa samo nekaj elementov. Eh, čutim določeno nervozo tukaj na moji desni zato bom s tem zaključil in se zelo veselim eh, nadaljnih razprav in nadaljnih stikov eh, z obema odboroma. Uh, v imenu obeh odborov se vam najlepše zahvaljujem, gospod direktor, za vašo odlično predstavitev eh, in eh, že sam obstoj te agencije je svoj vrsten dosežek, eh, ki ga lahko pokažemo celemu svetu. Najlepša hvala, oba odbora boste ostala v stiku z vami. In uh, zdaj moram najaviti, da uh, eh, boste oba odbora nadaljevala zasedanjem ob 15. pač vsako svoji dvorani. Najlepša hvala in hvala gospod Lopez Aguilar za to sodelovanje.